Prva točka na dnevnem redu je sprejetje dnevnega reda. Kot vsi veste, je postopek imenovanja evropskih komisarjev in resorjev še v teku in komisija oziroma naš odbor bo šele pozneje lahko sprejel um, pisne vprašalnike. Torej, koordinatorjem bomo pozneje povedali nalogo, da oblikujejo pisna vprašanja kandidatom za komisarje. S to majhno spremembo lahko torej dam na glasovanje današnji dnevni rit. Če ni pripomp na, red, na dnevni red, smo ga s tem sprejeli. Naslednja točka sporočila predsednika. Moramo popraviti um, um, uredbo v zvezi z um, um, invazivnimi vrstami. Evropski parlament je aprila ta dokument zelo hitro sprejel, vendar hitrost zaradi zaključka mandata ni um, omogočila eh, pravni um, službi, eh, torej jezikovnom prav, eh, pravnikom, lingvistom, da bi opravili pregled tega besedila in tudi popravke in zato bodo ti popravki um, predloženi naslednjemu plenarnemu zasedanju. Če naš odbor nima nobenih pripomb na te jezikovne pripombe, potem jih naš odbor danes lahko um, razglasi za sprejete. Torej, danes imamo na voljo 21 jezikov in sestanek je tako kot ponavadi se eh, neposredno prenaša po spletu. In s tem lahko gremo na naslednji, naslednjo točko glasovanja in sicer mnenje odbora Envi o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2015 vsi oddelki. Jaz sem torej poročevalec in ne bom podal nobenega uvoda. Najprej bomo glasovali o tistem delu, ki se nanašajo na zneske in potem bomo glasovali o mnenju ki smo ga oblikovali, pripravili. Začel bom torej z. Začenjamo z glasovanjem. Glasovali bomo z dvigom ru, roke, če po potrebi pa lahko tudi elektronsko prebirimo. Prvo predlog eh, eh, spremembe poročevalca. Eh, 6300 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi predlog spremembe gospoda Ejkota 6334 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ne. To bomo preverili mi deva abituare anch'io. Tudi sam se moram še malo navaditi na ta postopek. No, je ja, pronto. Ok. Approvato. Sprejeto. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Se opravičujem. Predlog spremembe iCode 6333. Torej, moj eh, aparat ne deluje. Ali bi mi lahko koga poslali? Possiamo solo chiedere tudi mogoče se lahko usidete kam drugam. Prosim, kolega, da se usede kam drugam, mogoče bo pa tam funkcioniralo, tako bi lahko rešili ta problem. Okay. Emendamento... Ejkav 6333, kdo je za? Proti. Sprejeto iCloud 6332 za proti vzdržani sprijeto. Šest tri ena, predlog poročevalca za proti sprijeto. 6344 konečna Ferrera. Za. Proti. Zavrnjeno. 6302 predlog pročevalca za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe poročevalca 6303 za proti vzdržani sprijeto. Predlog spremembe konečna Ferrera 6338 za proti vzdržani sprijeto. Ne, zavrnjeno se opravičuje predsednik. To je bilo zelo jasno zavrnjeno. Predlog spremembe poročevalca 6.305 za proti vzdržani sprejeto. predlog spremembe 6341 konična Ferrera za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 6304 poročevalec, predlog poročevalca za, pr proti, vzdržani, sprejeto. 6304 šest poročevalec za, proti vzdržani sprejeto, šest tri nula sedem predlog poročevalca za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe šest tri nula osem za, proti vzdržani sprejeto sprejeta. Predlog spremembe revazi 6336 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe konečna Ferrera 6343 za proti vzdržani zavrnjeno. 6345 konična Ferrera za proti vzdržani zabrnjeno. 6346 konična Ferrera za proti vzdržani zabrnjeno. 6349 noč za proti vzdržani. Sprejeto. 6-3-5-0 Olveni za proti vzdržani. Zavrnjeno. Kaputo 6-3-5-2 za proti vzdržani. 6-3-5-2 zavrnjeno. Predlagam, da glasujemo v sklopu od 6.309 do 6.313. Če nima nihče nič proti, glasujemo v bloku v sklopu. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Rivazi 6.377 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe Gigold iCout 6335 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 6314 do 6315. 1.9.6.319. V sklopu kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 6347 Bilmot McEwen in drugi. Kdo je za? Prosim, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 6348, ta predlog je umaknjen. Gal Olbeni 6351 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kadenbach 6353, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog. Eh, spremembi poročevalca 6320 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog konična Ferrera 6439 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe poročevalca 6320. 6421 za, proti, vzdržani, sprijeto 6322 predlog preročevalca za, proti, vzdržani, sprijeto predlog 6340 konična Ferrera za, proti, vzdržani, zavrnjeno predlog spremembe. 6323 in 24 o tem lahko glasujemo skupaj, če nihče ne nasprotuje, kdo je za. Ne. Bomo glasovali ločeno 6323 za, proti vzdržani sprejeto 6324 za proti vzdržani sprejeto. 6342 konečna Ferrera za proti vzdržani zavrnjeno. V bloku, če je možno, od 6425 do konca 6431. Ne, ne. Okay. 6325. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 6426 za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. 6427 za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. 6428 za proti vzdržani. Sprejeto 6329 za proti vzdržani. Sprejeto 6430 za proti vzdržani. Sprejeto 6431 za proti vzdržani vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o mnenju. Cominciamo con eh, l'emendamento. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. predlog spremembe dve za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Štiri v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 5. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 6. Za. Pro, proti. Vzdržani zavrnjeno. Sedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Osem za, prosim, proti, vzdržani, sprejeto. Devet, ta predlog je umaknjen, deset za, proti,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 vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 13 za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 14 za, proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa končno glasovanje, elektronsko glasovanje, začetek glasovanja. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? ELS ima dva glasova preveč. Prosim torej dva namestnika, da umakneta svoj glas. Torej, ELS, pri ELS sta dva preveč. Ne, zdaj je v redu. Konec glasovanja. Sprejeto. Continuiamo con. Nadaljujemo z glasovanjem. Tako kot sem vam prej že rekel, torej smirnice za predstavitve kandidatov za komisarja predvidevajo, da se kandidatu za komisarja predložijo tri vprašanja strani odbora vi ste, da se zamuja z imenovanjem komisarjev in dodeljevanjem resorjev, zato smo na sestanku koordinatorjev sprejeli sklep, da bodo ta vprašanja oblikovali koordinatorji, torej ta tri pisna vprašanja. Ampak seveda moramo o tem glasovati. Sprašujem vas, ali ste za to, da to uh, podelimo koordinatorjem to nalogo. Kdo je za? Kdo je proti? Dva sta proti, se kdo zdrži? Dobro, to je sprejeto z večino glasov. S tem pa lahko preidemo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer eh, stališče sveta in takoj bomo dali tudi besedo svetu o možnostih, glede možnosti, da države članice na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo gojenje gensko spremenjenih organizmov. Dajem besedo takoj predstavniku sveta, torej italijanskemu predsedstvu, ki bo predstavilo stališče sveta in potem bomo seveda o tem razpravljali. Beseda je torej vaša. Hvala, gospod predsednik, in dober dan vsem. Najprej se želim zahvaliti vam, gospod predsednik, in tudi eh, poslankam in poslancem, za to, da ste nam dali priložnost, da vam, vas obvestimo o vsebini skupnega stališča sveta v zvezi z dosjejem, ki se nam zdi zelo pomemben torej gre za direktivo glede možnosti omejitve ali prepovedi gojenja gensko spremenjenih organizmov, to je zakonodajna prioriteta italijanskega predsedstva. In zato upamo, da bomo z vami sodelovali plodno. In tu se obračam predvsem na poročevalko gospodis in poročevalcev sinci, tako da bi dosegli čim prej dogovor o, tem, o tej temi. Torej, politični sporazum v svetu je bil eh, sprijet po več letih eh, pad položaja. Več let smo eh, iskali neko spremljivo besedilo za vse in po velikih naporih in Ehm, glavno delo je opravilo grško predsedstvo in tako je bilo možno oblikovati kompromisno besedilo, ki je spremljivo za skoraj vse delegacije. 26 držav članic je glasovalo za. Cilj, glavni cilj tega akta je, da bi eh, dosegli neko ravnovesje med ohranitvijo sistema um, postopka odobritve na ravni EU in na drugi strani, da se odzovemo tudi na potrebe številnih držav članic, pa tudi na željo javnosti po večji prožnosti za države članice glede upoštevanja nacionalnih posebnosti, regionalnih in tudi lokalnih posebnosti, ki so povezane z različnimi okoliščinami. Naprimer, je to lahko povezano s kmetijsko politiko, lahko pa so eh, razlogi tudi druga, drugi. Torej, z velikim naporom je vendarle uspelo najti kompromisno besedilo. Na osnovi tega kompromisnega besedila eh, je predvidena tole, torej, določena pro, prožnost in sklic na uh, um, načelo uh, um, subsidiarnosti in to so načela, ki, na katera je opozoril tudi parlament v prvem branju. Torej, tako da v glavnem verjetno tudi deli to, kar piše v besedilu, kar zadeva specifične osebine tega predloga, jih bom sedaj nakladko razložila. Novost, ki jo uvaja svet, je mehanizem opt-outa v dveh fazah. Cilj tega mehanizma v dveh fazah je, da bi zagotovili pravno varnost od vsega začetka. Torej v prvi fazi lahko država članica preko komisije, torej s posredovanjem komisije, Eh, zahteva od vlagatelja ali prijavitelja, torej smo v začetni fazi postopka odobritve, torej država članica lahko s posredovanjem komisije zahteva od prijavitelja ali vlagatelja, da omeji geografsko področje uporabe e, odobritve. Torej to je prva faza, eh, v kateri gre za to, da se od vsega začetka najde nek dogovor, da se problem izloči od vsega začetka. Torej, predviden je tudi tih, um, um, tiho soglasje, naprimer prijavitelja. V tem primeru je odobritev od vsega začetka omejena. Torej, se pravi, da gre za omejeno področje uporabe kjer pa vlagatelj se s tem ne strinja, pa ima država članica kljub temu možnost, da omeji ali prepove na svojem ozemlju gojenje GSO-jev. In tu se preide drugo, na drugo fazo. E, zato veljajo določeni pogoji, predvsem tudi. E, časovni pogoji, tako da se zagotovi pravna varnost za vse vključene subjekte in sicer gre za obvezne razloge, zavezujoče razloge. Tako kot je povedal eh, parlament v prvem branju, je tudi svet prevzel enako strukturo in sicer imamo neizčrpen seznam, odprt seznam razlogov. Eh, na katere se države članice lahko sklicujejo za omejitev ali prepoved eh, gojanja gensko spremenjenih organizmov. To stališče si boste lahko ogledali seveda tudi v podrobnosti, torej več razlogov smo tu uvedli, naprimer um, cilji kmetijske politike, socialno-ekonomski vplivi. Um, preprečitev prisotnosti GSO-jev v drugih eh, proizvodih, ampak ta seznam je daljši, je pa neizčrpen odprt seznam. Kar zadeva druge elemente eh, besedila tega sporazuma, je treba um, opozoriti na to, da če je postopek odobritve zaključen, tudi potem, po postopku odobritve imajo države članice možnost, če se pojavijo objektivne okoliščine, nove objektivne okoliščine, da prepovejo ali omejijo gojanje GSO-jev. Torej mutatis mutandis se uporabijo določbe, ki smo jih prej omenili za opt-out, država članica lahko torej tudi naknadno po izdaji odobritve eh, omeji ali prepobi gojenje. In potem, in to je v skladu s stališčem parlamenta, eh, predvidene so torej prihodne določbe za urejanje primirov, eh, kjer je bila odobritev eh, izdana že pred tem. Eh, in potem, kar zadeva pravno eh, osnovo, pravno podlago, je svet eh, eh, ostal pri predlogu Evropske komisije. Torej, da gre za delovanje notranjega trga. To je glavni namen tega zakonodajnega akta. Pa še zadnja pripomba glede pravne oblike tega akta. Svet je, kot vidite, se odločil, da spremeni pravno obliko akta. Eh, komisija je prvotno predlagala uredbo. Vendar po natančnem pregledu je, komis, je svet v skladu s komisijo se odločil, da se uredba spremeni v direktivo. Mnenja smo, da je oblika direktive bolj primirna za inštrument, ki mora omogočiti državam članicam, da nekaj odločijo in da Mm, naj ne bi šlo za akt, ki je neposredno uporaben za posamezne akterje. Zato smo se odločili za to pravno obliko. Ka kateri bodo naslednji koraki? Torej, skupno stališče bomo uradno posredovali Evropskemu parlamentu za naslednjo plenarno zasedanje, torej od 15. septembra naprej in s tem eh, bo sprožena druga obravnava v parlamentu. Torej, za italijansko predsedstvo in to sem že rekla, gre za veliko prioriteto, prednostno nalogo, ampak tudi za javnost. Javnost nam je v zadnjih letih pošiljala zelo jasne signale eh, v zvezi s to tematiko. Torej, to je družbi zelo pri srcu, to je zadeva, ki eh, Um, vključuje kmete in tudi potrošnike. In zato moramo imeti tudi pravne podlage, da bomo lahko delovali čim prej. Veselimo se sodelovanja s poročevalko RIS in drugimi in veseli nas, da imamo to možnost za konstruktivno sodelovanje tako, da bi do konca leta uh, lahko sprejeli ustrezen dogovor. Upam, da sem bila jasna. Hvala predsedniku in tudi vsem vam za to, da nam nudite priložnost, da lahko vnaprej predstavimo vsebino skupnega stališča in vsem želim uspešno delo. Hvala doktorici Venturelli, ki je v imenu sveta in italijanskega predsedstva vnaprej predstavila stališče sveta sedaj pa moramo organizirati naše delo. Predlagam dva kruga eh, za to razpravo. Torej, prvi krug predvsem s poročevalko in poročevalci v senci in eh, pa tudi nekateri drugi so se že prijavili za razpravo. Ampak v prvem krugu želimo dati besedo eh, poročevalki in poročevalcem v senci in potem se bo spet lahko odzvala komisija. Eh, kolegica Federike Ris dobi takoj besedo, ona je poročevalka v imenu parlamenta, prosim. Eh, upam, da lahko naredim nekaj več kot samo zastaviti dve, dve, dva vprašanja. Um, je dovoljeno nekaj več ali se moram omejiti? Hvala lepa za odgovor. Ne, ne, vi lahko govorite. Lahko govorite. In če imate vprašanja predsedstvu, lahko postavite ta vprašanja. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dejansko pravila sem prvo analizo, sedaj smo še na začetku in zaradi tega pravzaprav lahko zastavim tudi več vprašanj. E, eh, tu je pač kot pri e, do. E, Jenčku, ki je bil dostekrat eh, blokiran eh, v arhivih sveta. Torej najprej hvala lepa gospe Venturelli za predstavitev v imenu italijanskega predsedstva. Eh, imam pa seveda vprašanja za komisijo in svet. Dejstvo je, da so evropska mnenja tu zelo različna. Dosti krat eh, se soočamo pač eh, z um, določenimi eh, mnenji, s katerimi se ne moremo strinjati. Tu imamo zelo težaven sistem, če temu milo rečem, in bilo je treba deblokirati situacijo Eh, evropsko odebritev bi bilo treba deblokirati. Eh, to so blokirale do sedaj države članice, pa tudi postopek prepovedi je bilo treba urediti. Eh, javno Eh, nacionalna in evropska sodišča so pač eh, tu eh, blokirala. Torej, jaz sem poročevalka in sem prevzela delo od Korin Lepaš, ki se je borila v preteklosti za ta dosje, opravila veliko dela in dosegla tudi napredek pri večini pomembnih točk. v drugi obravnavi je zagotovila pravzaprav še eh, večino pri pomembnih točki, eh, točkah. Mi seveda želimo tudi tu eh, dati naš pečat, naš žik vsemu temu. Naj spomnim torej, kako je bilo parlamentu pomembno zapustiti svoje sledove. Tudi eh, eh, imamo skupno eh, stališče eh, z odprtim seznamom. Eh, torej, par, predlog parlamenta je bil dosti bolj precizen, razdaljen na različne bloke in Eh, omogočal je postopek opt-outa na podlagi dodatnih znanstvenih izsledkov. Zato smo se mi eh, borili, eh, torej zahtevali smo dodatna znanstvena dognanja. To je pač bistvenega pomena pravna podlaga, torej mi smo želeli pravno podlago na podlagi 92. člena. Eh, torej okolje naj bi bila naša pravna podlaga in mi se lahko tudi vprašamo, zakaj eh, so se odločili proti uredbi in za direktivo. Eh, pri direktivi se postavlja seveda tudi vprašanje prenosa v nacionalno zakonodajo. Tu ni gre samo za formalne razloge, eh, zakaj niste eh, hoteli obdržati pač pravno podlago člena 192, ki omogoča večjo fleksibilnost. Sedaj pa k vsebini. Seznam kriterijev je, v parlamentu dosti bolj natančen, preciziran, argumentiran in zakaj pravzaprav svet eh, odstopa od tega in eh, kako je za EFSO eh, potem ta prva faza, ta nova faza. Vem, Eh, da nekaj podobnega obstaja pri biocidih, eh, je pa to nekaj novega. Eh, in nismo še hodili po tej poti, ne vemo, kako bo v prihodnosti. Mi ne vemo, kako bodo potekala ta pogajanja. E, torej med državami, ki želijo prepovedati in med tistimi, ki tega ne želijo. E, Eh, torej Francija želi neposredna pogajanja s podjetjem, ki želi odobritev. Eh, torej, v zvezi s to prvo fazo bi rada zvedela od komisije, kako želi odigrati svojo vlogo posrednika, facilitatorja. In eh, In potem pa kondicionalnost, pogojnost, eh, kompatibilnost. Eh, me tudi zanima, kako bomo državam, članicam, ki to želijo, eh, dovolili, da prepovedo se, jenje, Eh, gensko spremenjenih eh, organizmov, kako bo z nacionalnimi postopki eh, na podlagi natančnih kriterijev. To je druga faza, ki jo lahko seveda uporabimo samo takrat, če smo že uporabili postopek pogajanj. Ali ne obstaja nevarnost, da bo ta druga faza ki je ključnega pomena, ki se opira na znanstvena dogajanja, da bo ta druga faza postala nepomembna, marginalizirana. V zvezi z dvema členoma bi rada razlago. Vse to je pomembno. E, podrobnosti so nujno potrebne. E, kako je z odgovornostjo, finančno odgovornostjo. Komisija pač pravi, da imamo neko drugo besedilo iz leta 2004 eh, o finančni odgovornosti. Kako je z škodo, ki nastane pri konvencionalnem kmetijstvu, pri ekološkem kmetijstvu? V zvezi s tem pa če želim eh, tudi odgovor. Vem, da ste rekli, eh, naj zastavimo samo dvoje vprašanj, vendar jaz sem jih zastavila zelo veliko. Zelo me zanimajo odgovori komisije in sveta. Hvala lepa. Hvala poročevalki za ta uvod v razpravo in sedaj dobijo besedo poročevalci v senci, kolegica Köstinger za ELS. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi italijanskemu predsedstvu sveta za predstavitev kompromisa. Eh, do katerega se je dokopal svet. Eh, gospa Ris je že omenila, da je parlament še leta 2011 pravzaprav eh, pokazal neko usmeritev. In če si ogledamo glasovanje, vidimo, da si želimo v Evropi dober sistem samoodločanja, kar zadeva Eh, kultivacijo gensko spremenjenih eh, organizmov. Eh, spomladi smo razpravljali v Evropskem parlamentu tudi o semenskem materialu in vrnili dokumente komisiji, E, mislim, da je to vprašanje semenskega materijala in genske tehnologije zelo pomembno v Evropi. Če dalje več je zavračanja v Evropi, e, zavračanja koncernov, ki obvladujejo trg semenskim materijalom. In mislim, da je skrajni čas, da dobimo predlog sveta, kako naj ravnamo v prihodnje. Osebno se mi zdi eh, kompromis, eh, ki je pred nami druga najboljša rešitev. Tudi poročevalka je povedala, da obstaja nekaj točk, kjer je bil parlament bolj restriktiven pri zahtevah, kljub vsemu pa se tu situacija izboljšuje v primerjavi sedanjo. V Evropi smo tudi vajeni politike majhnih korakov in zaradi tega je predlog dvostopenskega eh, postopka po mojem mnenju pozitiven in ga moramo pozdraviti. Slišali smo tudi različna mnenja po tem predlogu. Nekateri trdijo, da je ta zahtevek eh, za eh, odobritev eh, problematičen, kako je spravno oceno in pravno podlago. Eh, parlament eh, je eh, zahteval jasne socioekonomske kriterije. Jaz prihajam iz države z malimi strukturami, z veliko ekološkega kmetijstva in tu se seveda obstaja vprašanje soobstoja. E, in nekatere države zavračajo gensko eh, tehnologijo in eh, te države morajo imeti stoodstotno pravno varnost. Prosim eh, še enkrat razlago v zvezi s tem, kajti v javnosti se slišijo glasovi, da pač te pravne gotovosti ta predlog ne prinaša. E, torej upam, da bomo v drugi obravnavi e, zelo hitro obravnavali ta dosje. Zanimajo me seveda tudi različna mnenja. Najpomembnejše pa je, da v tem spornem vprašanju genske tehnologije e, jasno povemo, da obstajajo države članice, ki ne želijo genske tehnologije na svojih poljih in mi potrebujemo za te države varne pravno gotovo Eh, varne rešitve. La kolegica Köstinger za skupino socialistov podpredsednik Brnjo. Eh, najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Naj povem nekaj besed v okviru te izmenjave. V, kot poročevalec za socialiste in demokrate menimo, da gre za zelo pomembno razpravo za evropsko družbo in povedati moramo tudi, da je odločitev Evropskega sveta iz junija zelo pomemben korak. E, ta predlog prinaša več pravne varnosti za države članice, ki želijo prepovedati ali omejiti sajenje e, gensko spremenjenih e, kultur na svojih poljih in v prihodnje se bo lahko da se bo možno sklicevati na nove kriterije, okoljske kriterije in eh, podobno eh, vpliv eh, gensko spremenjenih organizmov na druge kmetijske proizvode in podobno. Torej, danes lahko zastavljamo svetu vprašanja in parlament mora konkretizirati eh, Eh, to, kar smo pač povedali 12. junija. Eh, eh, mi potrebujemo v zvezi s tem besedilom pravo drugo branje, drugo obravnavo pred trialogom in pred soglasjem sveta sem bil priča tudi številnim predlogom iz eh, Evropskega parlamenta, pa ti predlogi niso bili povzeti v odločitvi 12. junija. In sedaj se sprašujemo, ali besedilo sveta daje za dostno pravno podlago, da države, ki to želijo, prepovedo uh, sajenje gensko spremenjenega materijala. In uh, ali imamo dovolj uh, podlag za proces odločanja. E, torej, mislim, da moramo zagotoviti e, svobodo držav članic e, glede e, sajenja e, Eh, gensko spremenjenega materijala in tu se seveda zastavljajo vprašanja in eh, od danes popovdan lahko seveda tudi dajemo predloge. Eh, mi bomo imeli namreč tudi še sestanek s poročevalko in poročevalci v senci treba je torej eh, opredeliti razloge, s katerimi lahko eh, države članice uveljavljajo prepoved sajenja gensko spremenjenih organizmov eh, na svojih poljih. Tu potrebujemo zelo natančen seznam in mi moramo seveda videti, kako bo to vplivalo znotraj STO-ja in kako je tudi z odškodninami zaradi Eh, škode, ki nastane po sajenju gensko spremenjenih eh, organizmov. Eh, potem seveda tudi EFSA mora opraviti študije preden se da gensko spremenjeni material na trg in mi smo slišali, da obstajajo vrzeli in obstajajo tudi konflikti in tudi Corinne Lepage je pravzaprav opozarjala na to in eh, to je vprašanje, o katerem se moramo zediniti v okviru te druge obravnave. Pravna varnost mora biti močnejša, in v to smer želimo iti v okviru te druge eh, obravnave tega drugega branja znotraj parlamenta. Hvala predsedniku Parnjoju, sedaj pa kolega Stajs za zelene. Eh, eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se. Eh, poročevalki gospe Riz. Ne vem, zakaj svet ni sledil predlogu Evropskega parlamenta, tako kot smo ga izglasovali julija 2011 in zakaj so spremenili pravno podlago oziroma zakaj niso uh, izpostavili bolj um, okoljskega vidika in so se bolj osredotočili na gospodarski vidik. Želim postaviti prvo razpravo v širši kontekst. Slišali smo predstavitev gospoda Junkarja 15. julija, kjer je govoril tudi o GSO-jih in rekel je, da različna postopkovna pravila za odobritev GSO-jev Ehm, da jih je treba revidirati, ker je preveč razlik in noče, da bi komisija odobrila nek GSO v trenutku, ko se ve, da v svetu za to ni večine. To je torej kontekst vsega. In eh, zato je nastal tudi ta predlog in ta kontekst moramo upoštevati. Do slej ni bilo um, večine za odobritev določenih gest ojev, torej več držav je proti kot pa za. In ta predlog, ki smo ga slišali danes, je neke vrste zelo transparenten poskus, da bi um, um, dali seveda več možnosti um, državam članicam na področju GSO-jev. Um, torej, nekako se jih tudi pomiri s tem, da imajo možnost prebovidati na svojem ozemlju gojanje GSO-jev, kar zadeva zelene, imamo šest glavnih smirnic. Če um, bomo izbrali, ubrali pot renacionalizacije GSO-jev, potem je to treba storiti tako, da uh, zdravje, okolje, socialno-ekonomski vidiki ne bodo um, premalo upoštevani. To je prva točka. Potem druga stvar. Moramo imeti močno pravno podlago. Uh, sedanji predlog Iz pravnega vidika, po našem mnenju, ni dovolj močan. Moramo prepričiti, da države članice um, da jih proizvajalci GSO-jev, eh, da eh, proizvajalci GSO-jev izvajo pritisk na države članice zaradi tega. Tretjič, moramo zagotoviti, da bodo sklepi eh, sveta ministrov um, iz leta 2008 veljavni še naprej. Torej, okoljski vidiki morajo biti um, ustrezno upoštevani v taki direktivi. E, torej, um, Amendmaji, ki smo jih predlagali v okviru parlamenta, se nam zdijo zelo pomembni, predvsem za ocenjevanje herbicidov in tudi drugih snovi, ki vplivajo na floro in fauno. Potem um, dodelitev formalne vloge agencijam v postopku odločanja je za zelen nespremljiv. Um, Eh, torej države članice ne, ne sme biti tako, da morajo države članice zaprositi določene agencije za to, ali lahko sprejmejo prepoved ali omejitev ali ne. Opt-out mora biti eh, možen vedno, zakaj ta rok dveh let, ki ga predvideva svet in, eh, svet in zadnja točka, šesta točka, gre predvsem za um, čez mejn prenos GSO-jev. Določbe, ki so predvidene, ne zadostujejo. Držav, nekatere države članice še nimajo e, zakonodaje o soobstoju in to je treba upoštevati. In razen tega, torej zeleni niso v skladu e, s stališčem, ki ga je sedaj predstavil svet, tako bi povzil svoj prispevek mi ostajamo eh, pri stališču parlamenta, do katerega smo se um, dokopali eh, z velikimi težavami in tudi eh, nastop Junkarja Julija nas je potrdil v našem pristopu in upam, da bo tako ostalo. Torej, mi bomo še naprej branili eh, sklep, ki ga je pre, pripravil in izglasoval parlament v prvi obravnavi. Sicer pa seveda še naprej upam na dobro sodelovanje eh, sporočevalci v senci in sporočevalko gospodis. In vem, da ona tudi rada z nami sodeluje. Hvala gospod Stajs za skupino GUE, pa gospa Boiler. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Hvala lepa, gospa Venturelli. Ne, prej sem hotela prositi gospod Venturelli naj razloži oceno eh, tveganja. Mislim, da potrebujemo zelo natančne informacije o dolgo eh, trajnih učinkih na zdravje, na biotsko raznovrstnost in podobno. Uh, imam pa tudi še nekaj v zvezi z mnenjem sveta. Torej, vesela sem, da so pač eh, končno to pripravili s triletno zamudo. Mislim, da je besedilo šipko in da ima zelo veliko pravnih vrzeli. Eh, obstaja še nekaj velikih skrbi glede učinkovitosti ukrepov in eh, možnostjo za eh, države članice, da prepovedo ali omijijo GSO-je e eh, na svojem ozemlju. To je pravica, ki jo ne moremo vzeti zlahka in tu potrebujemo zelo dobre predloge. Potem biotehnološka podjetja eh, imajo možnost pravnih napadov na eh, države in mislim, da moramo to eh, področje rešiti. Ne morem podpreti logike, da morajo države članice prositi biotehnološka podjetja, da naj ne tržijo na njihovem ozemlju, če to želijo preprečiti. In če se biotehnološko eh, podjetje s tem ne strinja, morajo pač eh, utemeljevati to z določenimi eh, naštetimi dejavniki. Mislim, da moramo upoštevati načelo previdnosti in dejstvo je, da ne moramo to vse kar tako zlahka urediti. Potem zeleni želijo, da Eh, se spremeni pravna podlaga za člena 144 na člen 192, eh, se pravi, okoljski dejavniki morajo biti pravzaprav eh, dobra podlaga za prepoved GSO-jev. Potem pa kontaminacija, to je seveda tudi ključno vprašanje, o katerem svet ne govori. Eh, problem je, eh, kako naj pravzaprav država članica eh, zaščiti svoje ozemlje, če v sosednih državah sadijo GSO-je in potem seveda lahko pride do kontaminacije. In torej treba je razrešiti probleme zaščite in pravzaprav če se sadi v soseščini, potem seveda se spodkopava pravica države, da prepreči vnos GSO-jev. Eh, upam, da bomo pač eh, dobro eh, delali, da popravimo te pomankljivosti. Hvala lepa. Hvala. Ker se je še sedem prijavilo za razpravo. Torej, predlagam, da uh, dobijo besedo še ti člani odbora in potem svet in komisija. Torej, gospod Peterle je na vrsti naslednji, prosim. Vente, eh, zahvaljujem se eh, italijanskemu predsedstvu za jasno razlago. Mislim, da smo sedaj po več letih v boljši situaciji moram pa povedati da je bila ta tema ključna v sloveniji kar se mene tiče eh, pred volitvami pa tudi po njih tudi med dopustom nisem imel eh, miru če tako rečem ja za javnost je to izredno zanimiva tema jaz bi rekel ena od ključnih tem s katero se ukvarjajo ljudje v državah članicah eh, in jaz se tega kot čebelar še posebej zavedam eh, in eh, dejstvo, da se pogajamo za prostotrgovinski sporazum z drugimi državami Amerike, to občutljivost še povečuje. Torej, kljub večji jasnosti, eh, transparentnosti, ne zmanjka dvomov glede pravne varnosti, na katero je že gospa kolegica Kestengareva opozorila in tudi drugi in se temu pridružujem. In če govorim s tem kar slišim od eh, državljanov bi rekel da imajo vtis da imajo gojitelji oziroma prijavitelji gensko spremenjenih organizmov nekakšno apriorno pravico penetrirati eh, Eh, na eh, pač območja, eh, kjer želijo pridelovati, medtem ko tisti, ki je proti, velja nekako za problematičnega in se mora skoraj zagovarjati, da je proti, iskati mora razloge po katalogu, da je proti. Meni se zdi to inverzna situacija, se mi ne zdi dobra in tudi mislim, da moramo se biti na jasnem, katero vlogo damo znanosti, Eh, nikakor pa znanost ne more zamenjati politične volje če so ljudje proti so proti in jih nobena znanost ne bo eh, obrnila in imamo seveda tudi eh, priznam lahko tudi iracionalne razloge in rad bi ki vemo da so v politiki vedno vedno faktor. glede čezmejnih vplivov se zelo strinjam s tem kar je rekel gospod staes ne. E, GSO-jev ne gojimo v pokritih loncih, čim so v naravi nastopijo neštevilne interakcije, ki jih nobena znanost doslej ni pokrila in znanost nam doslej ne more odgovoriti e, veliko o dolgoročnih učinkih e, teh različnih interakcij. Zato mislim, da moramo biti pozorni na občutljivost ljudi, moramo biti pozorni do pravice, do neja, in potrebujemo evropske rešitve eh, zato se jaz eh, na nek način bojim tako imenovane renacionalizacije v tem smislu da bi delali manj na evropski ravni. mi moramo zaščititi eh, ljudi njihovo voljo in naše okolje tudi na evropski ravni. zanima me pa ali katera vprašanja Eh, je italijansko predsedstvo evidentiralo kot vprašanja pomanjkljivega pravnega nadzora in kje misli da bi se lahko bolj ujeli eh, stališč evropskega parlamenta? gospod predsedniče prvo moram reči da sem zelo vesela da je danes na mizi predlog resolucije o Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, kolegice in eh, kolegi, ena stvar je gotova in mora biti naše izhodišče. In sicer večina državljanov Evropske unije ne želi eh, GSO-jev v svojih državah. Tega ne smemo pozabiti in če to pozabljamo, seveda tudi zmanjšamo suverenost držav eh, članic eh, pri njihovem odločanju in eh, če to dopustimo, bomo dejansko podprli euroskeptike. Del držav članic omogoča GSO-je v svojih državah, na svojem ozemlju. Nekatere tega ne dopuščajo in so odločno proti. Eh, kar zadeva koruzo Pioneer, eh, obravnavanje tega primera kaže pravzaprav vse šibke točke v sedanjem sistemu. Eh, takim se želimo izogniti v prihodnosti. Države članice bi morale imeti večjo samostojnost pri odločanju o tem, ali želijo GSO-je na svojem ozemlju ali ne to je v skladu željami državljanov, ki jih predstavljam, ki jih zastopam tukaj in zaradi tega moram izraziti tudi njihove strahove. Treba je okrepiti pravno podlago za to, da bi eh, restriktivni ukrepi na nacionalni ravni imeli v prihodnje večjo težo. Eh, če ostane sistem tak, bodo biotehnološka podjetja lahko uh, Eh, spodkopala nacionalne sisteme na sodiščih. Eh, torej, eh, ne moramo dopustiti, da države članice prosijo biotehnološka podjetja, da naj se odpovedo uporabi eh, svojih proizvodov na določenem ozemlju. Torej, določene eh, elemente te zakonodaje je treba v veliki meri izboljšati. Hvala lepa. Hvala kolegici Borzen, sedaj pa kolegica Somer. Ja, Najlepša hvala, predsedajoči. Razmišljala sem, ali naj se oglasim pri tej temi ali ne, kajti. Eh, Že 15 let se pravzaprav ukvarjam z vprašanjem genske tehnologije in razprava je pravzaprav vse čas enaka. Nekako sem se težko o, opredelila do odločitev, ki so pred nami in nimam še dokončnega stališča. Veliko je argumentov, ki e, govorijo podporo stališču sveta, pa, potem pa je tu tudi. E, nekako znanstvena plat, kaj ti sama sem znanstvenica in po tej plati je veliko argumentov proti. E, mislim, da je dobro, da se bodo morale po novem države dejansko opredeliti, kaj to je vedno večji problem v zadnjih letih je bil ta, da se države članice niso upale javno izraziti mnenja glede GSO, niso zauzele stališča, ampak so enostavno delovale na ravni odobritve ali ne. In mislim, da je to dobra novost, ki jo prinaša nova zakonodaja. Tako da je prav, da bodo države članice se morale opredeliti in jasno reči da ali ne genski tehnologiji, kajti vedno so črnega petra nekako uh, porivale na evropsko raven. Uh, kar ni pravično do lastnih državljanov. Zato mislim, da je ta novost, ki jo prinaša nova direktiva, dobra, ampak sprašujem se, ali e, situacija na področju odobritve e, po e, sprejemu direktive 2018, ali se bo situacija na tem področju spremenila, ali bodo države članice dejansko pripravljene odločati o odobritvi oziroma neodobritvi posameznih eh, vrst GSO. To se bo še izkazalo. Zaenkrat eh, je bilo tu večinoma eh, vse skupaj blokirano. Skrati, skrat, skrat, skratka, države članice bodo morale zdaj javnosti pojasniti kaj menijo in kar vprašajte ljudi. Pravzaprav eh, ljudje zelo malo vedo o genski tehnologiji, gre bolj za neka ustaljena prepričanja eh, zelenih, rdečih, eh, vseh možnih skupin. Gre za neko vprašanje prepričanja, ali si za gensko tehnologijo ali proti. Zelo malo pa je dejanskih informacij. Tako da po strokovni plati ravno zato pravim, da je ta direktiva zgrešena in zato sem tudi tako razdvojena. Ali, kaj ti ta nova direktiva jasno in zelo podrobno ureja, eh, po katerih kriterijih je, se odloča o tem, ali je mogoče posamezne vrste GSO odobriti In uh, tu se zopet odpirajo ista vprašanja, ali so ti organizmi varni za ljudi, za živali, za okolje. Seveda jih je mogoče odobriti samo, če ne škodijo nikomor, niti živalim, niti ljudem, niti prosti naravi. Ampak, uh, kar zadeva samo stališče sveta, mislim, da je tudi neščrpan seznam razlogov za zavrnitev pravzaprav smešen. Uh, S tem se sicer uh, eh, zaprstavljam nekaterim, ki so že spregovorili, ki pravijo, da je res, uh, eh, vdolu, da bo morda v kateri, nekaterih okoliščinah težko najti prave razloge, eh, ampak to ne drži. Smešno je, da se je mogoče sklicovati na katerikoli razlog, lahko si izmisliš, karkoli želiš in eh, s tem nasprotuješ ugojenju GSO v celi regiji ali v celi državi. In po direktivi eh, je vse odvisno od odobritve in vedno govorimo samo o gojenju odobrenih vrst. Ampak pravzaprav je tu vse skupaj povsem poljubno. Po novi direktivi je povsem poljubno eh, mogoče odločiti in pravzaprav bi bilo dovolj, da nekdo napiše, ker tega pač nočemo. In tu bi bilo vse iskreno. Eh, Eh, bolje kot pa, da imamo pravka z nekim namišljenim seznamom. Ampak imam pa tudi vprašanje za komisijo. Dejstvo, da države članice so se zedinile, da nova pravila ne bodo usebovana v uredbi, temveč v direktivi, eh, to mi odpira določena vprašanja in razmišljamo o tem, kaj bodo temu drž določene države članice še dodale v svoji zakonodaji. Ali ne bi nekatere države z nadgradnjo te direktive lahko prišle do tega, da bi trgovanje s proizvodi GSO v skupnosti bilo okrnjeno. Kako bomo preprečili kaj takega? E, to seveda sodi na področje svobodnega trga in Eh, to bi bilo posebno nasprotju z direktivo iz, eh, iz, iz 2001. In mislim, da bi tudi v luči svobode, ki, na kateri smo evropejci tako ponosni, bi bilo škoda, če bi zaradi tega omejevali podjetniško svobodo na račun gojenja GSO. Ampak. Uh, vse je odvisno od tega, kako se odloči vsaka posamezna država in temu se ni mogoče izogniti. Kot rečeno, sama se še nisem odločila, kako bom glasovala, verjetno ne bom proti, nisem pa posem prepričana, če bom lahko za. Kolegica Sommer, podpredsednik Javor.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 se postavijo na stran kmetov in jim omogočijo tudi, da gojijo geso. V primerjavi z dosedanjo zakonodajo, ko države članice, ki so želele prepovedati gojenje geso, so se znašle v težavah in so težko uveljavile moratori. Ampak vendarle se pri tem predlogu pojavlja težava. Zdi se namreč, da vlade in države članice, ki nasprotujejo gojenju GSO, imajo zdaj možnost eh, tako prepoved uveljaviti z bolj enostavnim postopkom. Vendar pa vprašanje je, ali bodo uspele tudi zaščititi svoje prebivalce pred morebitnimi tveganji povezanimi z gesom. Težava je v tem, da se utegne v Evropi pojaviti nevarnost, ker ne bomo uspeli zagotoviti varnosti v taki meri, kot bi želeli. Glede na to, da eh, rastline, vrste ne spoštujejo meja med državami članicami, utegnejo meje prečkati. To pa predstavlja zelo relevantno tveganje za vsa eh, obmejna območja in to lahko za seboj potegne tudi visoke stroške, kar zadeva nadzor. Poleg tega, če bo prišlo do množične pridelave GSO v Evropi, Eh, lahko to pripelje do eh, velike prisotnosti tovrstnih vrst, tovrstnih polščin in to pomeni, da ne bo več nobene ovire, da se ne bi tovrstni proizvodi uporabljali tudi za eh, številne živilske izdelke, torej v hrani. Potrošniki, ki naj bi bili zaščiteni, ko je bila ta zakonodaja pripravljena, tako ne bodo več mogli uživati v to vrstni zaščiti, ker zakonodaja ne bo več dovolj stroga. To bo pomenilo, da potrošniki pravzaprav niti ne bodo več vedeli, kaj kupujejo v trgovinah. Skratka, e, tveganje bo še toliko večje, če bodo ljudje uživali tudi živila, ki bodo vsebovala GSO. Skratka, mislim, da je edina rešitev ta, da državam članicam ne damo možnosti, da same sprejemajo zakonodajo. Okrepiti moramo postopke odobritve na ravni Evropske unije, eh, kajti v tem trenutku. tveganje za okolje in za javno zdravje ni v zadostni meri upoštevano pri tovrstnih postopkih. Torej, možnost uveljavitve prepovedi bo prinesla dobre rezultate, lahko odpravimo tveganje, ki ogroža potrošnike, hkrati pa bomo okrepili tudi postopke na ravni skupnosti, zakonodajne postopke, postopke odobritve, ti bodo bolj strogi in eh, zagotovili bomo, da bo upoštevane tudi vse ocene tveganja. Kajti sicer, naprimer, Mačarska, ki jo sam eh, zastopam in Eh, ki se bori proti GSO in uvedbi GSO. ne bo mogla zaščititi svojih državljanov in bodo ti izpostavljeni proizvodom, ki vsebujejo GSO. GSO uh, eh, bodo prisotni tudi na mađarskem uh, eh, ozemlju. Uh, tako da ne zadostuje, da ima države članice možnost prepovedati gojenje tovrstnih polščin, temveč potrebujemo tudi strože ocene tveganja eh, in to tveganja tako za okolje kot za zdravje ljudi. Hvala. Sedaj pa na vrsti gospod Peter Ja, Hvala lepa, gospod predsednik. Najbolj srečna bi bila, če bi se komisija in svet dogovorila in. Uh, uh, tudi prepovedala vnos GSO-jev v okolje. E, to bi bilo tudi logično, saj je dokazano, da e, GSO-ji e, škodljivo vplivajo na biotsko raznovrstnost, nekatere vrste izginjajo, ko pa vrste izginjajo, postavljamo pod vprašaj celoten ekosistem in proizvodnjo živil. Torej, tu se igramo pravzaprav Boga in to naj ne bi bila naša vloga. Eh, biotehnološka podjetja patentirajo genski material, življenje in to je neetično. In eh, Hrvaška je prepovedala uporabo eh, gensko spremenjenega materijala na svojem ozemlju. Vesela sem, da je Hrvaška prosta GSO-ja. Naši potrošniki tega ne želijo. In te odločitve nihče ne sme postavljati pod vprašaj. V tem aktu eh, se, se opravičuje svobodo gibanja eh, blaga in eh, s tem se postavlja pod vprašaj naša odločitev, s katero pa želimo zaščititi nacionalni interes in eh, biotsko raznovrstnost na Hrvaškem. Kako se bomo mi kot država lahko zaščitili, če bodo naši sosedje eh, sejali na svojih poljih GSO, je tega ta eh, zakonodaja ne ureja. Kdo bo eh, razložil čebelam in vetru naj ne prenašajo pelot? Eh, Eh, iz eh, GSO-jev na naša polja. Kaj bomo, eh, ko bodo naši posilki onesnaženi? Kdo bo nadomestil škodo? Te škode se ne da poplačati z denarjem. Evropa ima za razliko od drugih celin še vedno možnost, da ohrani svoj status ekološko uravnovešenega, ohranjenega kontinenta in mi, potrošniki, moramo sprejeti to odločitev. Kot predstavnica Eh, kot poslanka iz eh, Hrvaške eh, menim, da se moramo močno pogovoriti o tem predlogu. Sosede Slovenijo, Mačarsko, Italijo bomo pozvali naj zedinimo svoje sile. Regija Alpe Jadran naj bi bila prosta GSO-ja, želimo prepovedati uporabo GSO-jev in na ta način želimo zaščititi eh, eh, biotsko raznovrstnost, turizem in druge panoge. Hvala lepa. Pa še dva, Mišel Rivazi najprej. Eh, najlepša hvala, gospod predsednik. Vesela sem, da je italijansko predsedstvo reklo, da je to prednostna naloga. Hkrati pa se sprašujem, dokam smo prišli danes torej imamo potrošnike, ki so večinoma proti eh, GSO-jem na krožniku. Eh, eh, mi imamo pač ta postopek, s katerim lahko zaščitimo Evropo pred GSO-ju. Poglejmo si potem situacijo drugot. Argentina, katastrofa zaradi uporabe GSO-jev. Združene države, tu so stvari nepovratne in s tem Eh, pravzaprav vidimo tudi, da eh, stvari niso kompatibilne s tistimi, ki želijo ekološko predelavo. In mi moramo sprejeti ustrezne eh, ukrepe. Juncker je rekel, da je postopek za sprejem GSO-jev ehm, protidemokratičen. Mi imamo tu kvalificirano večino oziroma nimamo kvalificirane večine eh, držav članic eh, in ker pač eh, nimamo kvalificirane večine držav članic, komisija odloča pravzaprav in to je nedemokratično. Potem pa moramo seveda govoriti o zdravstvenem in okoljskem tveganju. EFSO so večkrat kritizirali zaradi tega, ker prihaja do konfliktnih interesov znotraj ekipe v EFSI dokazano je, da obstajajo zdravstvena tveganja eh, zaradi uživanja eh, gensko spremenjenih organizmov. EFSA pa je imela eh, prekratke študije. Laboratoriji Monsanta delajo študije in zaradi tega tudi nimamo zagotovil, da so te ocene tveganja dobre. In tretjič, eh, potrebna je socioekonomska ocena uporabe eh, GSO-jev. Mi moramo pogledati, kaj se dogaja po svetu, kaj pomeni eh, Eh, privatizacija semen, eh, to vpliva seveda na kmetovalce in podobno. Vse to vpliva tudi na eh, države, ki ne uporabljajo GSO-jev in te študije, te socioekonomske študije je treba opraviti. Potem pa bom seveda še nekaj povedala o kompromisu sveta. Tako kot kolegi bom tudi eh, rekla takole. Sedaj komisija pravzaprav eh, na poziv države članice, ki ne želi GSO-jev, opravi pogajanja s podjetji. E, torej, e, kaj je, če ena država članica reče ne, napadla jo bo e, STO? Kako je potem v trgovini z e, ZDA? in če imamo pač eh, eh, eh, napade na sodišču. Monsanto bo napadal države članice in to um, sodišče lahko od nas zahteva precejšnje očkodine. Kaj bomo storili v tem primeru? Mi moramo vedeti, kaj so posledice, če neka država članica zavrne GSO-je na svojem ozemlju. Torej bo tarča napadov. Eh, jaz sicer zaupam eh, kolegom, vendar bojim se, da eh, bomo mi kaznovani in mi potrošniki ne bomo imeli garancij, da ni GSO-jo na naših krožnih. Torej, mi potrebujemo vse te študije, ti so tudi v interesu Eh, nas eh, vendar mislimo tudi na voljivce eh, in če ne bomo imeli v mislih zaščite potrošnikov, bomo pač zelo veliko izgubili. Sedaj pa Peter Lize. Forecna. Najlepša hvala predsedajoči. Kolege in kolegice, prosim, da vodijo to razpravo zmirno in da ste ste prožni v razpravah oziroma pogajanjih s svetom. To je ključno. Renat Somer je opozorila na trenutni pravni položaj in vse to, kar je predstavila, je seveda zelo relevantno in vsi se moramo zavedati, če gremo v smeri druge obravnave, da imamo določene sile v parlamentu, tudi v naši poslanski skupini, ki pravijo, da podjetja in eh, kmetje, ki želijo gojiti GSO zaradi eh, sklepov sveta in tudi parlamenta v prvem branju, so v slabšem položaju. Tako da moramo videti, v kaj se spuščamo in eh, ostati na strokovni ravni. Če zeleni pravijo, da ni nobenega označevanja, je to čista neumnost. Imamo direktivo o označevanju, ki je bila sprijeta eh, na podlagi sodelovanja številnih zelenih ministrov Nemčije, Francije in drugih držav v tistem času. In eh, Spomnim se, kako smo sprejeli ta eh, zloglasni kompromis, da je potrebno označevati prisotnost GSO že od, stotka, nič, že od, že od vsebnosti nič celih devet odstotka. Tako da eh, mislim, da je popolno nesmisel, da tu govorite o tem, da stvari ne bodo označene. To je jasno označeno in je rezultat dolgoletnega kompromisa. Ampak trenutna situacija je taka, da če ne bomo sprejeli novih pravil, ima vsaka, vsako podjetje pravico do odobritve, če je to znanstveno utemeljeno. Smo v položaju, ko Evropsko sodišče uh, vsak dan lahko da prav nekemu podjetju, ki bo lahko gojilo gensko spremenjene organizme v vse Evropi. Tak je trenuten položaj. Vem, da je politično gledano vse skupaj zelo zahtevno In ne glede na to, kaj kdorkoli osebno misli o GSO, se moramo zavedati, da v številnih državah članicah obstaja veliko ljudi, ki eh, to želijo, veliko ljudi, ki tega sploh nočejo. In zato eh, med ne samo iz razlogov, ki jih navaja EFSA, ampak iz drugih razlogov potrebujemo možnost nacionalne prepovedi. Skratka, to, o čemer zdaj razpravljamo, kar zdaj razhajanja med svetom in parlamentom, so malenkosti. Dolga leta smo potrebovali in eh, spomnim se številnih razprav z ministri, z ljudmi v svoji državi, v številnih državah je bilo zelo težko doseči ta kompromis, eh, pri katerem zdaj smo in če se bomo zdaj ponovno lotili, sprostili temeljne razprave in eh, prišli na dan s tem, da potrebujemo vse evropsko prepoved GSO, eh, ne bomo nikakor prišli naprej. Skratka, eh, prosim vse kolege, da najdejo nekaj pragmatizma in da pozivam tudi vse poročevalce v senci, da ste pragmatični, zato da pridemo do neke rešitve, kajti problem res ni tako velik, eh, kot smo ga zdaj nekako poskušali prikazati. Razhajanja med svetom in parlamentom niso tako velika in mislim, da bi brez kakšnih večjih težav morali tu najti neko skupno rešitev. Hvala. Pilara Jozo je še na vrsti zadnja. Najlepša hvala, gospod predsednik. Nisem se nameravala oglasiti. V celoti se strinjam z gospodom Lizejom in z gospod Somer. Uh, ampak moram reči, da gre seveda za razpravo, ki vedno razplanti čustva in ki vedno presega akademski in znanstveni svet. E, no, večkrat slišimo, da eh, so GSO eh, varni, tudi če niso odobreni, veliko študij je bilo izvedenih, eh, ampak eh, dokončnih dokazov nimamo in tudi EFSA izvaja študije, to so študije, ki jih pripravljajo neodvisni znanstveniki, ekipe znanstvenikov, Tu ne gre za Monsanto, ampak za strokovnjake, ki imajo dolgoletne izkušnje. Potem je tu eh, tudi prak ni celih 9 odstotka pri označevanju. Gensko spremenjena soja je, spremen, je prepovedana v naši državi. Uh, ampak vendarle prihaja do masovnega uvoza, ker sicer enostavno ne bi imeli dovolj proteinske krme za našo, eh, za našo živino. Ampak eh, ne vem, če lahko kar tako na vse splošno govorimo, da so geso škodljivi za eh, zdravje živali in ljudi seveda pa ljudje to sedijo, ker se jim to izplača in pika. Hvala vsem. E, torej, te razprave zdaj nismo skrajšali, čeprav je trajala dlje, kot je bilo predvideno, ampak zdi se mi pomembno, da so vsi lahko povedali svoje mnenje. Sedaj pa bi dal najprej besedo komisiji. E, tudi e, komisiji je bilo postavljenih več vprašanj in kot prva dobi besedo komisija. Se je podle. Marcos. Podpidle. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. To je zelo čustvena razprava, tako kot vedno, ko govorimo o GSO-jih. Na kratko sem vam hotel povedati, da je komisija zelo zadovoljna z napredkom junija, ki ga je doseglo grško predsedstvo. Eh, kajti dosje je bil pravzaprav blokiran štiri leta, kajti predlog eh, je iz julija 2010. Seveda eh, smo morali narediti nekaj kompromisov za to, da bi to besedilo lahko dozorelo in da bi ga svet lahko sprejel. Naj izpostavim, da je ta predlog za nas nekaj, kar zagotavlja pravno varnost, znanstveno varnost in da zagotavlja tudi ustrezno varnost potrošnikov in da vsekakor popravlja sedanjo situacijo. Dan danes eh, je tako, da imamo nekaj varovalk, ki so jih sprejele države članice, vendar to ni pravno. Uh, zadovoljivo, stvari so deloma zavrnila vrhovna sodišča in podobno. Eh, Barozo je v svojem drugem mandatu hotel vzpostaviti sistem, kjer lahko države članice same odločajo in ne bo komisija pravzaprav odločala za celotno ozemlje Evropske unije. Eh, in na ta način s to rešitvijo želimo dati neko pravno varnost državam, ki nočejo dopustiti sejanja geosojev. Eh, eh, teh je zelo veliko, samo pet držav članic namreč sedi geosoje na ozemlju Evropske unije, velika večina tega noče. In do sedaj smo v preteklosti imeli nejasno pravno situacijo in sedaj se močno povečuje pravna varnost v skupnosti, pa tudi na mednarodni ravni. Eh, znanstvena varnost, eh, EFSA. Slišal sem nekaj kritike na račun EFSE. Seveda, eh, dosti krat kritiziramo EFSO, vendar v zadnjih letih je EFSA pravzaprav naredila veliko, da razreši vprašanje konfliktnih interesov. Znanstvena ocena GSO-jev Eh, v Evropi je dosti eh, bolj eh, stroga kot naprimer v ZDA, v Argentini in tako naprej. Pri nas traja 610 let, da se pač stvari ocenijo. In mi smo Eh, imeli najprej eh, tudi teste eh, toksičnosti, ki so bili zelo kratki. Potem smo imeli toksičnost v teku 80 dni, potem pa še daljše obdobje. Torej te teste izboljšujemo in smo najboljši, med najboljšimi na svetu. Potem pa tretje področje zaščita potrošnikov. EFSA nam pravi, da s eh, sedanjimi eh, metodami eh, ni tveganja za potrošnike. Komisija je vzpostavila postopek označevanja za to, da potrošnik lahko izbira in označevanje je privedlo do tega, da pravzaprav ni eh, GSO-jev, ki bi se ponujali uh, v prodaji eh, kot živilo uh, za ljudi. Dan danes se to uporablja pri nas samo za krmo. Za človeško prehrano pa velja, da ni tveganja. Drugič, potrošnik ima možnost izbire. če bi se pač eh, dejansko eh, pojavili GSO-ji v hrani z označevanjem, torej mu omogočamo to. E, potem pa imamo seveda tudi nadzor, nadzor eh, GSO-jev na meji. Potem pa še nekaj v zvezi s fazo 1. Faze 1 ni bilo v predlogu komisije, tega tudi nismo imeli v prvi obravnavi v parlamentu. Uvedli so to zaradi deblokade v svetu. Najprej sta bili dve usporedni fazi, potem pa eh, sta pač ti dve fazi postali eh, zaporedni, če prva faza ne deluje, potem nastopi druga faza. Prva faza eh, pojasnjuje situacijo med dvema akterjema na uljuden način, če temu lahko tako rečemo. Svet je pravzaprav eh, eh, uvedel urade pri komisiji, se pravi, to gre preko komisije, postopek je še treba opredeliti komisija v tem trenutku ne želi biti pogajalec med eh, državo, ki zavrača in podjetjem, ki hoče GSO-je. Ocenjujemo, da bo pač eh, komisija nek umestnik v najboljšem pomenu te besede in bo eh, prenašala stališče ene države članice k podjetju in nazaj. Vsi pričakujejo, pa tudi podjetja, ki ne želijo konfliktov, eh, saj vedo, eh, kakšno je mnenje potrošnikov glede GSO-jev. Torej, verjetno bo podjetje sprejelo to fazo ena. Če pa ta faza ena ni uspešna, prehajamo na drugo fazo. Uh, Eh, s, s temi razlogi za zavrnitev. Se pravi, tu imamo pravne podlage za zavrnitev eh, GSO-jev. Zastavljeno je eh, bilo tudi vprašanje glede okoljskih ciljev. Za nas je jasno, če se pojavijo novi znanstveni izsledki glede okolja, glede tveganja za človeško zdravje, glede tveganja za živali, vključno z žuželjkami, opraševalci, potem bo EFSA ponovno ukrepala. Torej, Če ima neka država članica ustrezne izsledke, ki jih oceni EFSA, seveda lahko sprejme ukrepe. E, drugi okoljski ukrepi se lahko tudi uporabijo, naprimer v tej skupini ena ohranitev določenega tipa okolja, habitata, ekosistema. to je nekaj, eh, kar je treba preštudirati bolj natančno. Eh, če imamo pač eh, znanstvene izsledke, znanstvena dognanja, je treba povprašati EFSO, ali je mogoče na podlagi novih znanstvenih dognanj mogoče spremeniti predhodna mnenja. Gospod predsednik, to je bilo nekaj besed o tem predlogu. Seveda si želimo, da bi eh, to parlament eh, hitro sprejel v eh, drugem branju, zato da bi dobili besedilo, ki bi ga v končni fazi lahko vsi hitro sprejeli. Še besedico za zaključek. slišali smo predlog eh, glede novega stališča bodočega predsednika komisije Junkarja. Eh, tu gre za nov predlog, eh, novo stališče, ki ga moramo preučiti, pojasniti, kajti tu so vsebovani tudi novi elementi. Treba je torej spoštovati zavračanje eh, GSO-jev pri naših eh, državljanih. Eh, kmetijstvo je v veliki meri seveda tudi odvisno od uvoza eh, GSO-jev in če kmetijstvo ne bo razpolagalo več z GSO-ji za krmo živali, bi to seveda imelo bistvene ekonomske posledice za njih. E, e, se pravi, to so velike gospodarske odločitve in parlament je seveda treba tudi upozoriti na finančne posledice vsega tega. E, z bodočim komisarjem in s predsednikom Junkerjem bomo oblikovali to novo politiko o GSO-jih. Toliko sem hotel povedati v tem trenutku. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod Podle. In sedaj dobi besedo gospa Venturelli, ki bo spregovorila v imenu sveta. Hvala, gospod predsednik, hvala vsem za to zelo zanimivo razpravo. Devet strani beležk sem si tu pripravila s, s splošnimi in tudi z bolj podrobnimi vprašanji in takoj, ko se bodo uradno začela pogajanja, bomo lahko tudi odgovorili na večino teh vprašanj. Želim pa se odzvati na nekatere zadeve tudi že danes. Uh, kajti to je bilo slišati iz več prispevkov in mislim, da je treba nekatere elemente pojasniti. Nekatere poslanke in poslanci so um, izrazili ogorčenje zaradi uvedbe, uvajanja prve faze mehanizma opt-out. Torej ta prva faza <clears throat> ni faza pogajanja s podjetjem. Tako kot smo videli v zadnjih letih, nekatera, nekatera podjetja eh, tudi umikajo svojo vlogo, temveč gre za to, da v prvi fazi dobimo, da je zagotovljena pravna varnost od vsega začetka. Torej, če država članica preko komisije eh, Eh, naslovi prošnjo na neko podjetje, potem to ni pogajanje, temveč eh, eh, to podjetje lahko tudi zavrne. Lahko pa se tudi zgodi, da se podjetje ne odzove, da je tiho in s tem imamo pravno varnost od vsega začetka za vse operaterje, za državo članico in za gospodarske subjekte torej kar zadeva omejitev geografskega področja uporabe. E, mnogi so opozorili na to, da morajo države članice biti bolj prožne, morajo imeti večjo prožnost. To je ta prožnost, ki jo države članice so uh, eh, vključili v sklepe 12. junija na svetu okoljskih ministrov, torej da bi potem ustrizno lahko zastavili tudi nadaljne korake. Torej razprava, javno mnenje, uh, razprava eh, v javnosti je zelo intenzivna o tem. Sistem doslej um, je imel določene probleme. Torej cilj ni da bi spremenili postopek odobritve na ravni Unije. To, kar bo naredil mogoče gospod uh, Juncker in kar bo pobuda um, komisije, to se še ne ve, na to je treba počakati, ampak da bi rešili sedanje probleme in vse, Eh, države se soočajo s tem in kot eh, predsedstvo in kot svet eh, smo mnenja, da se moramo odzvati, da moramo, moramo reagirati takoj in da omogočimo državam članicam, da omejijo ali prepovejo gojenje GSO-jev. Ta to kompromisno besedilo, ki so ga nekateri kritizirali, drugi ne. 26 držav članic je sprejelo to besedilo, v 26 državah članicah jih je 20, 22 takšnih, ki so proti gojanju GSO-jev in to je tudi pomemben signal. To pomeni, da je za, eh, dovoljšna garancija za potrebno delovanje na nacionalni ravni. Torej zanimanjem smo prisluhnili tej razpravi in prav gotovo bomo tudi še eh, lahko govorili o pravni podlagi, o finančnih odgovornostih, o soobstoju in tako naprej. Vse to so dejavniki, ki pri katerih ima parlament opredeljena stališča. Kar zadeva razloge, Tu je torej odprt seznam. E, nimam sedaj pogajalskega mandata, da bi e, raz, se pogajala o tem. E, torej ne morem reči nič, kar zadeva seznam tih razlogov, več koliko je pri tem vključenih, ampak tu je torej odprt seznam, zato da bi omogočili čim večjo prožnost. Torej, to je tudi cilj tega akta. Prožnost za države članice, da se soočajo s situ. Torej, da rešijo situacijo, ki sedaj povzroča težave. In mislim, da naj bi to bil tudi cilj parlamenta in prepričana sem, da nam bo uspelo plodno sodelovati s poslanko RIS, s poročevalci v Senci in z vsemi vami, tako da bomo do konca leta eh, dosegli tak dogovor. Hvala, gospe Venturelli. Torej, Mm, ne vem, ali želi poročevalka eh, skleniti to razpravo, tako je običajno, ali želi poročevalka še kaj dodati, ali lahko nadaljujemo, ampak pravzaprav nas čas eh, že zelo, um, um, zelo pritiska. Torej, naslednji. Uh, torej, um, na septembrskem plenarnem zasedanju bomo sprejeli to stališče sveta in potem. Eh, bomo 9. oktobra glasovali oziroma priporočili, eh, eh, obravnavali priporočila in potem 5. in 6. novembra se bo glasovalo na plenarnem zasedanju, pa se bo o tem glasovalo januarja. Torej, zdaj mi zelo zamujamo. Eh, kolego Gerbrandija smo vprašali, ali bi lahko točko v evropskem semestru obravnavali popovdan po eh, eh, eh, razpravi z dvima komisarjama. Ampak, ker prihajajo predstavniki komisije iz Luksemburga, eh, želimo, vsaj na hitro obravnavati točko o strategiji EU o alkoholu. Gospa Vilmot je eh, predlagala to pobudo in bo dobila besedo prva in potem še predstavnik komisije. Gospa Vilmot. Najlepša hvala. Upam, da lahko zapustite dvorano v tišini, kajti konec koncev gre za pomembno vprašanje in žal mi je, da nimamo več časa, da bi to obravnavali. Prosim za mir v dvorani, tako da bo kolegica lahko govorila in potem tudi predstavnik komisije. Kdor eh, želi zapustiti dvorano, naj jo zapusti eh, tiho. Najlepša hvala. Kot sem dejala, gre za pomembno vprašanje. Mislim, da vsi vemo, kakšen učinek na zdravje imajo težave z alkoholom. In z eh, zadnjo strategijo na področju alkohola smo dosegli veliko. Prosim, če ste lahko tiho med tem, ko obravnavamo to pomembno vprašanje. Se lahko svet posede ali odide? Prosim, da imate sestanke zunaj dvorane, tako da bomo lahko tu nadaljevali z delom. Najlepša hvala, predsedujoči. Nismo še dobili predloga nove strategije. Zaenkrat nišče še ni videl tega predloga, nimamo niti nobenih zagotovil, da bo ta Eh, strategija obnovljena kljub pritisku strani parlamenta in držav članic. Če bo že prišlo do nove strategije, bo to verjetno za obdobje 2016 do 2022, zadnja pa se je iztekla 2012. Torej sprašujemo se, kaj eh, bo nadomestilo to strategijo v umestnem obdobju. Sama bom zagotovila, da parlament začne čimprej pripravljati resolucijo, tako da bomo kot parlament še naprej izvajali pritisk na komisijo in svet v zvezi s tem vprašanjem. Potem druga zadeva. Označevanje alkohola skladno z direktivo o eh, živilih. V skladu s tem bi morali eh, letos prejeti poročilo, vendar ga nismo prejeli. Eh, Eh, poleg tega označbe alkoholnih pijač ne vsebujejo nobenih podatkov o eh, barvilih, naprimer. V kozarcu vina je ravno toliko barvil kot v eh, tablici čokolade. Torej, zelo me zanima, kdaj lahko pričakujemo to poročilo. Hvala. Dva sta se še prijavila za razpravo, ampak prosim, kolege, da so kratki, potem pa dobi besedo komisija. Gospod Duncan. Um, Najlepša hvala predsedujoči samo nekaj kratkih komentarjev. Sama strategija, prejšnja strategija je bila predvsej uspešna in mislim, da bi morali to nadgraditi. Predvsem je bistveno, da ne izgubimo pomembnih korakov naprej, ki smo jih dosegli s to strategijo. Ravno tako pa je pomembno tudi, da enotna rešitev za vse ni na najboljša v tem primeru. E, zavedati se moramo kulturnih razlik, nacionalnih razlik in e, te je potrebno upoštevati, to je predpogoj za napredek. Kar pa zdiva pripombe o označevanju pri alkoholnih pijačah, potrebujemo več informacij, zato da bomo vedeli, kako stvari napredujejo. E, tu je pomembno vprašanje označevanja kalorične vrednosti, vsebnosti barvil, e, konzervansov in podobno. E, Potrebno je tu zagotoviti izmenjavo najboljših praks in doseči neko rešitev, ki bo eh, nekako razrešila ključna vprašanja. Dosedanje postopanje mislim, da ni bilo zadostno, tako da upam, da bomo dosegli napredek v čim krajšem času in da bomo zagotovili, da ne bomo izgubili zagona na tem področju. Hvala, gospod Šujca. Ma, evo, samo kratko, gospodine. Pa vsem na kratko, gospod predsednik, tudi eh, zadnje, če sem prosila za besedo, ko smo govorili o strategiji o alkoholi. Danes eh, pri tej novi strategiji govorimo o letu 2020 in ne, eh, mislim, da moramo biti ustrajni, pripraviti novo strategijo, zlasti, ko govorimo o vinu obstajajo velike eh, razlike v kulturi. In te je treba seveda tudi upoštevati pri pripravi te strategije. Tu so oznake zelo pomembne, eh, kalorična vrednost eh, je zelo pomembna. Slišali smo primerjavo med čokolado in vinom glede kalorij, pa tudi treba je upoštevati razlike med jugom in eh, severom. Ponekod eh, je alkohol živilo in pri eh, mladih je alkohol pravzaprav tudi nek izraz upornosti in mislim, zaradi tega moramo sprejeti strategijo in spoštovati osnovna načela te strategije. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa dobi besedo komisija. Prosim, jo da nas obvesti o zadnjem dogajanju v zvezi z alkoholno strategijo v Evropi, gospod Ryan. Najlepša hvala, predsednik. Hvala, da ste mi dali besedo, čeprav je že tako pozno in eh, žal mi je, da vas moram zadržavati pred kosilom. Bi se pa odzval s tem, da najprej uh, omenim, potem, ko sem preslumil komentarje poslancev, eh, da vaš vtis, da se nič ni zgodilo od leta 2012, je predvsej izgrešen. Namreč izvedli smo oceno strategije in zunanjo oceno uh, eh, smo zaključili lani leta 2013 in prišli smo do zanimivega zaključka. Zaključek je bil, da orodja in sredstva, ki jih je uporabila strategija z leta 2006, so relevantna za doseganje cilja. Torej, z našega vidika se torej zastalo vprašanje, kam naprej, kako naprej, če je ključno vprašanje še vedno to, da kljub številnim eh, prizadevanjem nekaterih vprašanj nismo rešili. Zato smo se odločili, da najprej več vložimo v že obstoječa urodja in zedinili smo se ob upoštevanju dejstva, da cilj iz leta 2006 eh, je relevanten, da moramo sodelovati z državami članicami in deležniki pri zagotavljanju rezultatov. Sodelovali smo najprej z odborom nacionalnih pristojnih organov, eh, z njimi smo raziskovali, na katerih področjih bi morali eh, čim prej in čim hitreje ukrepati v sodelovanju z vsemi temi pristojnimi organi, Eh, to delo je teklo več mesecev in skupaj smo pripravljali akcijski načrt držav članic eh, za boj proti prekomernemu uživanju alkohola in to je eh, pri mladih predvsem in to je tisto področje, kjer bi si želeli najhitrejšega napredka. Istočasno smo ponudili tudi finančno podporo za skupne ukrepe med državami članicami, s katerimi bi obravnavale Eh, posamezna vprašanja, pri katerih bi lahko države združile moči in to bi lahko bila tudi podal, podlaga za nadaljne ukrepe. Torej, ti skupni ukrepi in akcijski načrt eh, sta zanimivi orodji in zanimiva kazalca za pot naprej, da bomo videli, ali potrebujemo novo strategijo oziroma ali je bila pretekla strategija ustrezen okvir za delovanje, kajti predvsem želimo uh, konkretnega delovanja. Torej, trenutno vam ne moram povedati, ali bomo predlagali novo strategijo ali ne. Jasno pa je, da bomo sodelovali z državami članicami pri ugotavljanju, katera je najboljša pot naprej. Morda se bomo res odločili za novo strategijo ali pa bo šlo za kak drug eh, instrument. Poleg tega eh, smo tudi olajšali delo držav članic v odboru, Eh, pripravlja se dokument, ki bo v kratkem končan in ta bo potem obravnaval v novi komisiji in eh, tudi na podlagi tega se bomo odločili, ali potrebujemo novo strategijo, kajti nova strategija pomeni, da se moramo eh, stvari lotiti na novo. Če pa nadaljujemo z dosedanjim delom, bomo lahko nadgrajevali to, kar smo že dosegli. Ne želim vas več zadrževati danes, eh, v prihodnje se bom z veseljem vrnil in podal več podrobnosti o tem, kako napreduje akcijski načrt in vam posredoval tudi eh, ideje, o katerih bodo eh, razpravljali države članice na podlagi tega dokumenta. Hvala. Hvala, kolegica Wilmot. Najlepša hvala. Mislim, da to enostavno ni dovolj. Mislim, da je jasno, da parlament želi strategijo za prihodnje in ni dovolj, da rečete, da ste, ste zadevo preučili, to se je zgodilo lani in da od tega niste naredili ničesar. Mrsikaj bi lahko eh, naredili, da bi nadgradili strategijo, potrebno je govoriti o priporočilih. Uh, Eh, svetovne zdravstvene organizacije, lahko bi govorili o vprašanju minimalnih cen, to je ena od možnosti, lahko bi govorili o omejitvah pri oglaševanju. Skratka, cela vrsta možnosti je eh, lahko bi celo govorili o povečanju sredstev za raziskave v zvezi z alkoholom in škodljivimi učinki. Skratka, vrsta nalog je tu, ki bi jih lahko opravili in eh, parlament je jasen, potrebujemo nekaj, kar bo nadomestilo strategijo, potrebujemo nekaj, kar nam bo dajalo zagon. Skratka, to, kar ste povedali, ne zadostuje in mislim, da se morate vrniti sem in ponuditi kaj bolj konkretnega, kot pa da rečete, ah, ne skrbite, se se ukvarjamo s tem vprašanjem. Hvala najprej komisiji za ta prispevek. Parlament bo seveda tudi pripravil svoje stališče o tej temi in sicer pri enem naslednjih sestankov. Hvala komisiji. Vidimo se spet popovdan, eh, ko bomo potem nadaljevali z delom.